Me slišite tudi iz slušalk? Tolmačenje dela? Dobro, hvala. No, sistem sedaj deluje in najprej moramo sprejeti dnevni red. Po odboru Libe 12. septembra spremenili smo dnevni red. Kajte, 12. septembra smo imeli zahtevo strani EKR, strani skupine, politične skupine EKR, skladno s pravilom 214, glede priporočil koordinatorjev o točki 4.4 eh, povratnih informacij koordinatorjev, glede tega, da bi imeli zakonodajno poročilo na lastno pobudo o reviziji evropskega naloga za prijetje. Če nimate nič proti, potem bi tako spremenjeni dnevni red sprejeli. Dobro, prav. Sedaj gremo na sporočila predsednika. E, jezikovni režim je takšen, da imamo vse jezike razen malteščine, latviščine in irščine. Gremo sedaj naprej na prvo točko, ki smo jo dodali na dnevni red in to je podpora priporočilom koordinatorjev. Imamo zahtevo v skupini EKR, da bi glasovali o odločitvi koordinatorjev, da bi podprli odločitev koordinatorjev na sestanku 5. septembra. Kot veste, so se koordinatorji odločili, da bi vse zahteve za poročilo na lastno pobudo obravnavali na naslednjem sestanku 8. oktober. Torej, to je bila odločitev koordinatorjev, da bi preložili odločitev o poročilih na lastno pobudo. Torej, da bi vsa poročila na lastno pobudo, ki so jih predlagale politične skupine, obravnavali na naslednjem sestanku koordinatorjev oktobra. To je bila odločitev. Vendar EKR je bila proti in je predlagala, da bi morali spremeniti to odločitev koordinatorjev in da bi se morali osredotočiti na poročilo na lasno pobudo o evropskem nalogu za prijetje. Predstavniku EKR dajem besedo, da predstavi to točko. Na to pa bom povedal, kako bo potekalo glasovanje. Gospod Pošade, izvolite. Hvala, gospod predsednik, hvala za vaše besede in hvala za to, da ste. Eh, predstavili, da smo prejšnji teden eh, eh, imeli ta sestanek in da sedaj vidite, zakaj smo glasovali to in zakaj to poželimo. Torej gre na odziv za naporočilo na lasno pobudo glede izboljšanja Evropske naloge za prijetje. In tu so koordinatori predstavili že dva, 24. julija in 5. septembra. Naša skupina meni, da Gre tu za nekaj zelo pomembnega za evropski prostor svobode in pravice. In lahko se zgodi, da kriminalci pač eh, se izognejo pravici tako, da prečkajo mejo in izkoriščajo svobodo v Evropi. In menimo, da ne gre za to, da bi lahko to kar preložili. Menimo, da so druga poročila, ki so priložena, manj pomembna in zato menimo, da je pomembno, da bi morali podpreti našo zahtevo, da bi eh, to čimprej obravnavati. In s tem bi tudi dobili mandat, da začnemo eh, obravnavati poročilo za izboljšanje evropskega naloga za prijetje. Torej vidite, zakaj gre. To je sedaj predstavil predstavnik skupine EKR. Koordinatorji so se torej odločili 12. septembra. Odločili so se, da bi se odločili glede različnih predlogov za poročila na lastno pobudo oktobra. Torej, to ne vpliva na samo vsebino, gre le za to, kako bomo nadaljevali. Torej, predlagam naslednje. Glasovali bomo takole. Če ste za odločitev koordinatorjev, sprejeto 12. septembra in sicer, da bi s to zahtevo IKR, e da bi se tega lotili skupaj z vsemi ostalimi eh, poročili 8. oktobra, potem glasujte za priporočila koordinatorjev. Glasujte za, glasujte eh, s plusom. Z elektronsko kartico bomo glasovali, ali imate vsi elektronske kartice? Hvala. Če jih nimate, potem pošljite nekoga, da vam jih prenese. Če pa ste proti temu in želite podpreti predlog EKR, da bi torej ločili to poročilo na lastno pobudo od ostalih poročil, o katerih se bo odločalo na naslednjem sestanku koordinatorja, potem glasujte z minusom, glasujte proti. Je to sedaj jasno? Torej, če ste za predlog koordinatorja, glasujte plus, če ste za predlog EKR-ja, potem glasujte z minusom, torej proti, ali pa se, se seveda vzdržite, če želite. Torej, tako bomo glasovali. Torej, če bo večina mm, glasovala z minus, potem bomo imeli odločitev glede poročila na lastno vodo Evropske nalogo za prijetje. Sicer pa to ne pomeni, da tega ne bomo obravnavali, kajti to odločitev bi potem obravnavali oktobra skupaj z ostalimi predlogi koordinatorjev. Sem bil jasen, torej bomo glasovali, kdo je za predlog koordinatorjev plus, kdo je proti, naj glasuje z minusom. Glasujemo. Apparently there is an SND pri SND en glas preveč. En glas manj mora biti pri SND. Še vedno je en glas preveč. Sedaj bomo zaprli glasovanje. Zdaj sedaj bomo zaključili glasovanje. 50 za, 7 proti. Torej, podprli smo odločitev koordinatorjev, da bomo vse zahteve glede poročila na lastno pobudo obravnavali oktobra. Torej, to ne pomeni, da ne bo poročila na lastno pobudo glede evropske naloga za prijete, temveč, da se bo to odločitev sprejelo na naslednjem sestanku koordinatorjev oktobra. Sedaj pa gremo naprej. Na naslednjo točko dnevnega reda, ki smo jo že imeli na dnevnem redu, to je izmenjava mnen z Dimitrisom Avramopolosom, komisarjem, ki je pristojen za migracije, notranje zadeve in državljanstvo. Veseli nas, da vas lahko znova pozdravimo tu, komisar Avramopoulos, na našem odboru Libe. Imeli smo izmenjavo mnen z komisarko Jurovo, z podpredsednikom Timmermansom in tudi z gospodom Kingom. In sedaj je čas, da bomo slišali tudi vas. Torej, vi ste obravnavali portfelj za notranje zadeve doslej in hvala za vse delo, ki ste ga opravili v teh petih letih. Najprej bomo dali besedo koordinatorjem. Vsak dobi dve minuti, potem pa bodo dobili besedo ostali člani odbora. Ko bomo prešteli število govornikov, bomo videli, koliko časa vam lahko dodelimo, tako da bi lahko čim več ljudi spregovorilo. Gospod komisar, seveda pa vi lahko predstavite svoje zaključne poglede glede tega portfelja za notranje zadeve, državljanstvo. In zelo ste, torej, zelo smo veseli, da ste znova tu, dobrodošli. Hvala, Juan Fernando, dragi predsedujoči, dragi kolegi. eh, sedaj govorim v vašem odboru v novi, v, v novi sestaji pri evropskih volitvah in zadnjič se pravzaprav tudi oglašam v tem odboru, vendar današnja priložnost ni zgolj nekakšen pozdrav. Naša današnja razprava je dobra priložnost, da priznamo, Eh, koliko smo dosegli v zadnjih petih letih, pa tudi, da ugotovimo, kakšni so izzivi pred nami, kakšni so vaši izzivi. Veseli me, da vas znova vidim, Juan Fernando, da ste prevzeli svojo, do, svojo obveznost znova, da ste znova predsednik odbora Libe. Pripričan sem, da vaše izkušnje, vaša predanost eh, in vaša, vaše močne politične izkušnje bodo zelo pomembne. Zahvaljujem se tudi prijatelju Klodu Morajšu, nekdanjemu predsedniku odbora Libe, za odlično sodelovanje uh, glede ambicioznih predlogov v zadnjem zakonodajnem sklicu. Bil je odličen predsedujoči. Prepričan sem, da bo naše sodelovanje uh, torej tudi do konca mojega mandata dobro potekalo in prepričan sem, da prijateljstvo, prijateljstva, ki sem iskal številnimi med vami v zadnjih letih, bodo trajala še mnoga leta. Mislim, da ste lahko ponosni, da ste člani tega odbora, kajti ta odbor je ključnega pomena za to, da se vzpostavi evropska strategija za soočanje z migracijami in z varnostnimi tveganji. In eh, s tem se lahko učinkovito soočimo le s skupnim evropskim delovanjem. Veliko smo dosegli v zadnjih petih letih s podporo, predanostjo in pomočjo parlamenta in še zlasti vašega dinamičnega odbora. Zelo sem hvaležen vašim kolegom. Spomnim se, kako smo pred petimi leti začeli sodelovati. Takrat so bili zelo težavni časi. Naj vam povem, da sem to tako čutil. Ko sem postal komisar leta 2014, se sploh nisem mogel predstavljati, da čez pet mesecev bo uh, uh, bodo moje, bodo moje področje postalo najbolj pomembno, ne le na evropski, temveč tudi na globalni ravni. In pravzaprav nismo videli, kako se spopasti s situacijo, vendar s pomočjo sodelovanja lahko danes rečemo, da smo veliko storili. Veliko pa je sveda še, še dela pred vami. Od leta 2015 naprej smo se soočali s številnimi izzivi na področju migracij in varnosti. Z ustrajnostjo smo dosegli, eh, da imamo orodja in politiko za prihodnost. In to se mora nadaljevati, kajti obe področji boste aktualni še številne desetletja. In eh, predlagali smo ukrepe za hitro in očekovito odzivanje na krizo pa tudi dolgoročne rešitve za obravnavanje migracij v vseh svojih pogledih na zunanji in zuna, na notranji in zunanji ravni. Rešili smo več kot 700 tisoč eh, življenj v sredozemlju od leta 2015 naprej. Podpiramo države članice, ki so pod pritiskom, ki prejemajo in gostijo migrante na ustrezen način nudimo finančno, tehnično in operativno pomoč na terenu. Preselitve so postale realnost. Več kot 34 tisoč ljudi, ki potrebujejo mednarodno zaščito, je bilo preseljenih iz Grče in Italije in več kot 60 tisoč ljudi je bilo preseljenih v Evropsko unijo iz tretjih držav zmanjšujemo pobude za nezakonite migracije in sicer tako, da se učinkovito borimo proti tihotapcem. Spodbujamo sodelovanje z državami izvora in tranzita. Danes je število nezakonitih prihodov se celo zmanjšalo glede na raven pred krizo okrepili in modernizirali smo uh, uh, nadzor meja, vzpostavili smo močno azilno uh, politiko, s katero želimo okrepiti politiko vračanja. Torej, o tem bom še nekaj govoril kasneje. To so rezultati skupnega napora držav članic. Evropskega parlamenta in komisije. Ključen element naše migracijske politike je to, da izboljšamo zakonite poti tako za ljudi, ki potrebujejo mednarodno zaščito, kot tudi za migrante, ki so ekonomski migranti. To je ključnega pomena za to, da se zmanjša uporaba nezakonitih poti in zato, da preprečimo delo teh otapcem. Prav tako moramo privleči ljudi, ki imajo talente in zmogljivosti, ki jih naše gospodarstvo potrebujejo. Žal, nismo dosegli boljše ureditve Evropske modre kartice, če tudi je parlament to eh, podprl in smo imeli odlično ekipo poročevalcev v senci potrebujemo eh, evropski program, zato da bomo privlekli najbolj konkurenčne kadre. Torej, to ostaja izziv za prihodnost. Pripričan sem, da bo nov parlament še naprej ambiciozen glede tega. Osrednji del naših politik se je osredotočal tudi na sinergije z državami zunaj EU. Menim, da moramo spodbujati eh, dolgočna partnerstva z državami izvora in tranzita. Moramo se spopasti z razlogi za migracijo, moramo reševati življenja, moramo pomagati beguncem in brodolomcem na poti. Moramo se boriti proti tihotapcem, moramo olajšati vračanje in ponovno integracijo, moramo preprečiti trgovino z ljudmi, moramo spodbujati zakonite migracijske poti. Več eh, pilotnih projektov za delovno migracijo že poteka in nekatere države članice pri tem sodelujejo. Sporazum med EU in Turčijo je bistveno zmanjšal migracijski tok, zlasti na vzhodno-mediteranski poti. Evropska unija podpira begunce v Turčiji in to je ključni del našega sodelovanja. Financiranje izboljšuje življenjske pogoje in varuje eh, selske begunce in gostiteljske skupnosti v Turčiji. Omogočili smo dostop za izobraževanje za številne selske otroke in več kot milijon beguncev je dobilo denarno pomoč za vsakodnevne potrebe. Naša podpora je bila tudi namenjena za uh, eh, nastanitvene zmogljivosti in za zdravstveno skrbo. Kar zadeva vizume, tu je bila uh, vaša uh, priljubljena tema. Prišli smo do sporazuma glede revizije vizumskega zakonika ta stopil veljav 1. februarja. Naša nova vizijska politika bo ukrepila Evropsko unijo, ko gre za varnostno vprašanje, hkrati pa bo olajšala ljudem, ki, so, ki potujo v dobri veri, da lažje prečkajo meje. Državljani Gruzije in Ukrajine sedaj lahko potujejo brez vizuma v šengensko območje. To je pomemben korak za to, da okrepimo vezi s tema dvima državama. Hkrati pa komisija še naprej eh, spremlja izpolnjevanje zahtev za vizumsko liberalizacijo. Sedaj bi obravnaval še enega najbolj pomembnih eh, dosjejev za megatijske poti to je vzpostavitev skupnega evropskega azilnega sistema. Priporočil bi, oziroma rad bi pohvalil poslance prejšnjega sklicarovskega parlamenta, ki so sprejeli stališča glede zakonodajnih predlogov in ki so bili pripravljeni na pogajanja z svetom glede vseh naših predlogov. Res potrebujemo temeljito reformo azilne politike. Moramo spostaviti zaupanje, tako da lahko spostavimo skupen azilni sistem. Kaj ti to je v interesu vseh? Ne moramo obravnavati vsakega primera posebej, ko gre za izkrcanje ladij. Za tiste, ki potrebujejo pomoč, uh, jim moramo zagotoviti, da jo dobijo Verjamem, da boste vsi sodelovali z novo komisijo v tej razpravi in da bomo delali za to, da bi dosegli trajnostne rešitve, zlasti, ko gre za prihodni pakt o migracijah in azilu, kot ga je predstavila predsednica Evropske komisije. Preselitev je solidarnostni mehanizem, ki bi moral postati orodje v skupni azilni politiki, v novi Dablinski uredbi, oziroma v prenovljeni Dablinski uredbi. Poleti je komisija večkrat pozvala države članice naj še naprej eh, prostovoljno sprejemajo uh, uh, migrante, zato da bi torej za, za ta čas, dokler še nimamo nove davljinske uredbe, Nekaj držav članic se je na to pozitivno odzvalo in je prostovoljno prevzelo iz Španije, Malte in Italije uh, več migrantov v letih 2018 in 2019. Prišlo je do incidentov pri izkrcanju ladij na Malti in v Italiji in pri tem je tisoč ljudi bilo preseljenih v druge države članice in na Norveško v skladu z svojimi prostovoljnimi prevzemi od teh oseb. 240 jih je bilo preseljenih iz Italije. Potem še nekaj ljudi je na čakanju in morajo te obljube biti izpolnjene. Razprave pač potekajo, da bi spodbudili prostovoljne preselitve, torej da bi mm, začasno poskrbeli za te eh, ljudi in da bi imeli nekakšen predvidljiv pristop za takšne izkrcanja. In ravno to je namen sestanka, ki bo potekal v ponedeljek na Malti. Komisija je zelo delala za to, da bi spostavila te začasne ureditve. Še naprej bomo uh, delali na tem do zadnje minute našega mandata, zato da bi dejansko to delovalo. Vendar komisija še vedno ohranja svoje stališče, da potrebujemo strukturno in stalno eh, rešitev, ki bo del skupne azilne politike. In takšno rešitev moramo čim prej najti ključna komponenta verodostojne in uravnovešene migracijske politike je sistem, ki, za, ki, ki uh, omogoča učinkovito vračanje tistih, ki nimajo pravice do tega, da so v EU. Mi si zelo za to prizadevamo, zato da bi čim bolj o, torej odvračali nezakonite migracije, če pa pride do tega, če nekdo nezakonito biva na ozemlju EU, potem je takšno osebo treba čimprej vrniti. In to v skladu z zakonodajo EU in temeljnimi pravicami. Da bi imeli države članice učinkovite mehanizme, bi vas pozval, da začnete znova delati na reformi direktive o vračanju in to čimprej če želimo imeti skupno azilno politiko, potrebujemo dobro delujoč šengenski prostor. Veste, da je Schengen eno, eden največjih dosežkov Evropske unije. In Evropa se ne sme vrniti v preteklost, ne moremo živeti z zaprtimi mejami. Nekatere vlade so sprejele ukrepe, zaradi katerih je Schengen ogrožen. Namenoma sem rekel vlade, ne pa države članice. In moramo zavarovati Schengen. Moramo imeti Schengen, ki normalno deluje in to čim prej. Zato potrebujemo jasne pravila za države članice glede nadzora na notranjih mejah. Moramo vzpostaviti zaupanje, tako kot sem že prej omenjal. Moramo še naprej delati v tej smeri. Gospa Fajon je tudi glede tega še naprej enako odločena, kot je bila. O tem sem prepričan. Varovanje zunanjih meja in delovanje Schengna je nekaj, kar bo okrepljeno s pomočjo nove evropske mejne in obaljne straže. Imamo. No s tem pravo moč eh, za ohranitev eh, našega območja, šengenskega območja. In upam, da bo delo čimprej eh, se nadaljevalo, zato da bomo spoštovali ambicije zakonodajnega teksta glede tega. Naše zunanje meje so povezava Eh, našega dela na varnosti in migracijah. Po zaslugi dosežkov prejšnjega zakonodajnega sklica parlamenta smo prišli do tega, da vse osebe, ki prečkajo uh, naše meje, so pregledane s sistemom API in uh, prav tako deluje sistem vstopenja stopa, vse to, česar prej nismo imeli naše meje sedaj bolje obvladujemo in te, na, te meje so bolje zavarovane, vendar moramo še naprej delati na tem. Prejšnji zakonodajni sklic je moderniziral zakonodajo glede teh sistemov, interoperabilnost, ki omogoča povezovanje vseh teh točk, je uh, naslednji korak. Povezali bomo vse naše informacije in zaprli siva polja. Komisija sedaj tesno sodeluje z EU, Lizo in državami članicami, da bi zagotovili pravočasno izvajanje posodobljenih eh, sistemov, ki morajo biti med sabo kompatibilni. Potrebujemo tudi sporazum uh, do, do začetka prihodnega leta za vizumski sistem informacijski sistem, zato da bo tudi ta lahko del interoperabilne platforme. Ne bom omenjal vse zakonodaje, ki je bila spet na počju varnosti. Uh, moj dober prijatelj komisar King je že bil uh, na tem odboru in vam predstavil dosežke na tem področju. Zato bi rad le povdaril to, da, moramo, da je treba hitro zaključiti dosje glede terorističnih osebin na spletu. Tu je že bilo upravljeno zelo veliko dela. Naše sodelovanje z internetnimi platformami deluje dobro, vendar moramo storiti še več. Leta 2015 sem začel s pobudo, da bi vzpostavili internetni forum, eh, na katerem katerem bi združili eh, velikane spleta, Microsoft, Facebook in tako naprej. In spostali smo res tesno sodelovanje. Teroristično vsebino se sedaj odstrani v večini primerov v roku ene ure in potem se ta ne pojavi več. Vendar nekatera majhna podjetja pa se niso temu priključila. Zato res potrebujemo zakonodajo torej, da jih prepričamo, da se tudi oni vključijo v to. Nedavni dogodki, kot napadi v Krajščaču na Novi Zelandiji, so pokazali, da potrebujemo zakondajni ukvir za to, da izboljšamo naš kolektivni odziv na to, kako teroristi izkoriščajo spletni prostor. In sveda, bi rad izpostavil to, da potrebujemo napredek glede zbiranja e-dokazov. Prošovalka gospod Cipel je že predstavila oceno tega predloga. Več kot polovica čezmenih preiskav potrebuje e-dokaze. Zato potrebujemo Um, možnost za pridobivanje teh e-dokazov. Ne na zadnje, pa še nekaj besed glede financiranja. Komisija je predlagala, da bi povečali sredstva za migracije in azil in za zunanjime in varnost. To je pomemben politični signal, s katerim želim povedati, da Evropska unija želi doseči ambiciozne cilje in da ima zato na voljo zadostna sredstva. Upam, da bo nov parlament tudi tako ambiciozen. Dragi kolegi, torej, to so nekateri konkretni dosežki iz preteklih let. To je dobra podlaga za nadaljne delo, ki je še potrebno. Treba je delati na tem in vaše, vaša naloga bo da zaključite arhitekturo Evropske unije, ko gre za migracijo in varnost. Sedaj je čas, da predamo štafeto naslednjemu komisarju gospodu Johansenu, vendar veliko dela je treba še opraviti. Predanost komisije se mora nadaljevati in delo mora potekati enako hitro. Naj povem, da da smo se mi zelo prizadevali v hudih okoliščinah, zlasti na samem začetku. Veterani iz parlamenta se spomnijo teh dialogov, ki smo jih morali, ki smo jih morali, skozi katere smo šli leta 2015 in tako naprej. Gotovo se spomnite, dragi, dragi kolegice in kolegi, mislim, da smo lahko vsi ponosni z našimi dosežki na področju migracij in varnosti. Marsikdo je na začetku menil, da gre tu za nacionalno pristojnost, potem pa smo hitro ugotovili, da gre za evropsko eh, zadevo z globalnimi dimenzijami in moramo nadaljevati in mislim, da moramo delovati eh, na evropski način v imenu vseh evropskih državljanov, vseh evropskih držav. Dosegli smo precejšno spremembo, ko smo poiskali evropske rešitve. In na področju varnosti to res ni bilo enostavno, da smo dosegli zaupanje med vsemi institucijami in državami članicami, zlasti, ko gre za področje varnosti. Naj vam povem, da je bilo veliko težavnih trenutkov, leta 2015-2016. Težko je bilo državam članicam povedati, da je v njihovem interesu, da izmenjujemo informacije, da povezujemo vse točke in naj povem, da smo dosegli velik napredek in dosegli smo zato tudi rezultate. Tudi v naši zunanji politiki smo uspešnejši, vendar je veliko treba tu še storiti. Res bi se rad še enkrat zahvalil vsem vam za vaše sodelovanje. Eh, zato da ste se res ozvali na potrebe državljanov na podlagi naših EU vrednot. Veselim se sodelovanja z vami do konca svojega mandata. Veliko uh, napredka bi si želel še doseči in ostajam vam na voljo za kakršna koli vprašanja torej ne le danes, temveč tudi do konca svojega mandata, ki bo trajal še kakšen mesec. Hvala. Thank you. Thank you, Najlepša hvala, komisar Avramopoulos. Tudi sami ste povedali, kakšen izziv je to bil in pokazali ste veliko predanost za svoj portfelj. In uh, eh, vse čas ste seveda lahko računali tudi na podporo odbora Live, kar se tiče azilne politike, notranjih zadev in predvsem migracij. Veliko smo imeli tukaj za postoriti. Na vsakem sestanku, po vsaki vaši predstavitvi pred tem odborom je bila tukaj živahna razprava in tudi danes bomo nadaljevali z koordinatorji Prosim vas, vsak ima na voljo dve minuti, kajti tudi člani želijo še povedati kaj svojega. Skratka, dva, dve minuti za vsakega od koordinatorjev. Gospa Mecola, prva. Če. Hvala predsedujoči, hvala gospod komisar za vaše predano delo, pa tudi za vašo dobro voljo eh, pri obravnavanju teh težkih vprašanj ter stalno sodelovanje v zadnjih letih. Vem, da si vsi delimo tukaj v tej dvorani zahvalo in eh, občudovanje vašega dela. Kar ste nam pravkar povedali, je seveda zelo podroben in izčrpen eh, povzetek eh, vašega dela, mislim pa, da je pred nami seveda še veliko opravkov. Tu bi se želelo osredotočiti na nekaj zadev, ki bodo pomembne tudi po zaključku vašega mandata, torej v nadaljevanju v naslednjih petih letih. Tudi zaradi vaših prizadevanj so stvari danes eh, boljše, kot so bile, ko ste začeli svoj mandat, kar se tiče reševanja življenj, kar se tiče eh, zmanjševanja prihodov migrantov eh, in razbijanja tihotapskih mrež na tem področju, ter kar se tiče postopka prijav. Če pa pogledamo predkrizne čase, vidimo, da so še vedno tu velike težave v sredozemlju, ljudje še vedno umirajo, še vedno so težave z izkrcavanjem eh, ogroženih, vidimo mlade, ki skačejo v morje, ker eh, ne vidijo več rešitve in tako naprej. In to ni obraz Evrope, ki si ga želimo pokazati svetu. Kaj bomo storili? Kako bomo prišli do bolj učinkovite migracijske politike, kako bomo bolj učinkoviti pri vračanju kako bomo bolje izvajali bilateralne in multilateralne sporazume, kako bomo bolje obravnavali prosilce za azil. Vidimo, da, so, da je še marsikaj blokiranega med posameznimi nekaterimi državami članicami, tako da se veselim, ko, ko govorite o distribucijskem razdeljevanju, eh, sistemu razdeljevanja in eh, bolj enakomerni porazdelitvi bremena. Kaj bo pomembno za nas tukaj v tem odboru, pa tudi kaj bo pomembno v drugih inštitucijah, kar se tiče blokiranja temeljnih instrumentov. SND. Hvala, gospod Mraješ, SND. Been... Hvala. Eh, tudi sam sem nekoliko presenečen, da sem tukaj, ampak kolegica ni mogla priti. Uh, sem pa zelo vesel, da sem danes tukaj med vami, da tudi sam izrazim zahvalo komisarju za vse, kar je povedal, za to, kar je povedala tudi gospa Mecola. Zahvalo strani naše politične skupine, mene osebno, kajti v zadnjih petih letih smo se pogovarjali veliko o azilni politiki. Eh, tu moramo pomisliti na sporazum med EU in Turčijo, na težave v Italiji, kri, na krizo ne le v sredozemlju, ampak v Libiji, uh, Eh, na kopnem tudi krizo, v Nemčiji. Skratka, vse to se je dogajalo v zadnjih petih letih, ko se je komisar ukvarjal ne le s Schengenom, ampak tudi z vsem tem, kar smo povedali mi. Očitno je, da so bile bila nekatera nesoglasja, da smo se marsičem se nismo strinjali, a vendarle mislim, da je da ste veliko pa prikazali pred, svoj, pred tem odborom, da smo vedeli, kako in kaj stvari potekajo. Včasih sem bil presenečen, kako je mi, eh, eh komisarju uspelo. Eh, kar pa se tiče moje politične skupine, podobno kot gospa Mecola bi tudi sam povedal, da medtem, ko se pogovarjate, eh, govorite o Schengenu, o varnosti in tako naprej, ampak eh, še vedno vas bodo ljudje ocenjevali po vaši dediščini st st stališča azilne politike in migracij. In vprašanje za novo komisijo bo, glede te dediščine, ki jim jo predajate, namreč kako je z zakonitimi migracijami, zakonitimi potmi, kajti tu niso dovolj le dobri nameni. Vprašanje je, kako se bodo stvari sploh spremenile in premaknile. Modrogravi bilo prav, da uh, ukinemo nekatere dvojne postopke, in, uh, in da se ne zadovoljimo le z začasnimi ukrepi, kajti začasni ukrepi bodo vedno samo začasni. Skratka, kakšna je prihodnost na tem področju, to bi bilo moje vprašanje. Hvala lepa. Renew. Gospod Intervelt. Hvala lepa predsedujoči, hvala komisar Avramopoulos. Kot veteranka sem dolga leta sodelovala z vami, tudi že na vaših prejšnjih, z vaših prejšnjih funkcij. Torej, najlepša hvala za sodelovanje in želim vam vse najbolje v prihodnje. Veliko o migracijah ne bom govorila, kajti veliko so povedali kolegi že pred mano in mislim, da lahko zaključimo, da večina ljudi tukaj ali pa vsaj tisti, ki zastopajo parlament in komisijo, da so na isti valovni dolžini. Treba pa je ugotoviti, da kljub temu, da je bilo rešenih 700 tisoč ljudi v sredozemlju, vendarle jih je na tisoče umrlo. Na tisoče se jih je zataknilo na grških otokih, brezštevilni so eh, še danes v taboriščih v Libiji in niti slučajno si ne moremo misliti, kakšna taborišča to so. Skratka, tu gre za nek kolektivni neuspeh. Bistveno vprašanje, seveda, bistveno eh, ukrepanje je pri, pri svetu, pri sprejemanju odločitev pri svetu, kajti tu ne le, da je šlo za neuspeh, šlo je za zavračanje dogovora. In tu se je treba vprašati, zakaj leta 2015 komisija ni sprožila eh, mehanizma za začasnega mehanizma za zaščito. In ali menite, da bi ta mehanizem takrat bilo treba sprožiti? To je vprašanje. Drugič, vprašanje, ki nima nič upraviti s tem, je program za uh, olajšanje pridobivanja viz eh, v zvezi z Združenimi državami Amerike. Rok je bil 2016 in še vedno vemo, da je še kar nekaj držav v Evropski uniji, v Srednji Evropi, v Vzhodnji Evropi, ki so iz tega programa izključene. Uh, in eh, do septembra 2019 naj bi komisija to uredila in zato me zanima, kaj lahko poveste o tem. In končno, govorili ste o e-dokazih, o ekstremističnem o ekstremistični vsebini, ali ne bi bil čas, da ugotovimo, kako je z učinkovitostjo teh ukrepov, teh inštrumentov. Če pogledamo Dansko, tam je treba preveriti deset tisoč sodnih odločb, kajti na stotine in tisoče ljudi je bilo neupravičeno obsojenih. Ali ne mislite, ali mislite, da ne bi bilo treba zdaj preveriti te, te politike in jih ustrezno oceniti? Za zelene, gospa Strik. Hvala, komisar, za to priložnost, ki jo imam končno, da se pogovorimo z vami in upam, da bodo tudi države članice našle ustrezne rešitve za izzive, s katerimi se soočamo še dan danes. Omenili ste razmere leta 2015, ko je na milijone sircev zahtevalo oziroma iskalo zaščito in mislim, da smo njihovo reševanje, reševanje njihovih težav prepustili potem Turčiji, ampak gospod Avramopoulos, kako lahko Grčija izjavi, da Turčija je varna tretja država in da se torej eh, begunce oziroma prebežnike lahko vrača. O tem, kar se tiče ustvarjanja uh, tamponskih con v severni Siriji, uh, več kot milijon sircev naj bi bilo vrnjenih oziroma je bilo vrnjenih. In pri vsem tem pa komisija še vedno ostaja tiho. Ali nam lahko komisija pojasni, ali še vedno meni, da je Turčija varna tretja država. Ali ne bi bilo dobro priti de, do dobiti novo posodobljeno poročilo o izvajanju uh, sporazuma med Turči, EU, EU in Turčijo? In potem, kako gledate na trenutno situacijo, kaj ti mislim, da razmere še zdaleč niso uh, urejene. Kar pa se tiče pakta o migracijah, je tu treba ugotoviti, kakšne ukrepe je resnično treba podozeti, izpeljati. In mislim, da bi komisija morala tukaj nekaj stvari opraviti. Še vedno, naprimer, čakamo na poročila o izvajanju. Ne vem, ali je tole tako presunljivo, da je kar zmanjkalo luči. Julija 2017 bi namreč morali dobiti poročila o izvajanju. Eh, izvajanju pre, prenove direkt, ustreznih direktiv. Lani bi morali dobiti poročilo o Dublinu 3 in o prenovi uh, uh, zakonodaje na tem področju. Treba je priti do novega sporazuma, ki bo dejansko počival na dokazih in dejstvih. Hvala. Grazie presidente, grazie komisar. Gospa Kardino Zekara, hvala. Gospod predsednik, gospod komisar, govorili ste o uspehih na področjih migracij. Eh, se pravi, čujem za ID, za ID ne za EKR, se pravi, čujem, zmotil sem se. Da, za ID. Prav, nadaljujte. Torej, Hvala, gospod predsednik, hvala, gospod komisar. Gospod komisar, govorili ste o velikih uspehih Evropske unije na področju varnosti in migracij v teh zadnjih petih letih. Rekli ste, da ne smemo iti nazaj, ko gre za politiko glede mej. No, dejansko ko pa so dejstva drugačna. V teh petih letih smo bili priča grozljivim dogodkom, ki so ohromili varnost evropskih državljanov, temveč je ta varnost eh, vsak dan ogrožena zaradi nezakonitih migracij. Komisija ni omila nezakonitih migracij. Danes po petih letih lahko rečemo, da je politika. Evropske komisije je bila neuspešna. Potrebujemo evropski odgovor glede azila, vendar tega odgovora nismo dobili. Smo pa preveč obmenili države, ki so na zonih mejah. Italija, Grčija, Malta morajo prosjačiti za pomoč drugih držav in Evropsko unijo. Zelo nas skrbi situacija v sredozemlju. In uh, prišlo je sicer do pada uh, eh, mrtvih v sredozemlju, vendar ne zaradi dela uh, komisije, temveč zaradi notranjega ministra Italije Salvinija. In sedaj, ko pa imamo novo vlado, se je število izkrcanj že potrojilo. Torej, politika, ki se je izvajala v zadnjih letih, je takšna, da se bo zgodilo to, da bodo mejne države kot Italija postala begunska taborišča. In eh, kaj se je zgodilo s predlogom, predlogom glede prenove dublinske uredbe, ki je bila, ki je predstavljen leta 2017? Kaj pa se bo dejansko zgodilo? signor presidente onorevoli e- colleghi gospod procaccini na no, tri vprašanja. prvič pred nekaj dnevi je nemški minister seehofer v intervjuju dejal da obstaja sporazum za začasni mehanizem za vračanje migrantov in da 23. septembra obstoječi sporazum zamrznjen, torej, da bi imeli nekakšen predvidljiv sistem mm, izkrcen, tako da potem ne bi potrebovali uh, reforme Dublinske uredbe. In Italija in Malta bi postali varni pristanišči, uh, Francija in Nemčija pa bi sprejemala migrante iz teh pristanišč ne glede na to, ali za nekoga obstaja možnost, da bo dobil mednarodno zaščito ali ne. Komisar, zanima me, eh, zakaj sta kar naenkrat Francija in Nemčija tako odprti za težave Malte in Italije? Zakaj je prišlo do takšne spremembe? In drugo vprašanje, zelo na hitro. Pred nekaj dnevi eh, ste dejali, da je Karla, da ljudje kotirajo kola rakete. Eh, izpolnjujejo naloge na osnovi svojih načel. Ali osebna načela lahko nasprotujejo uh, javni zakonodaji? Olaf je začel preiskavo glede načina sprejema imigrantov v Italiji, kajti naj bi prišlo do, oziroma naj bi obstajalo delovanje kriminalnih združb v tem sistemu. Ali imate kakšne novice glede te preiskave? Hvala. Gue, wow, Ernst. Ja, ja komisijo, ta gospa Ernst, hvala lepa. Gospod komisar, tudi v imenu GUE se vam zahvaljujemo za vaše delo, čeprav se naša mnenja dostikrat razhajajo, kot veste. Največja razlika med našim in vašim mnenjem je ta, da je po našem mnenju v zadnjih petih letih pravzaprav pet najtežjih in najgrozljivejših let na področju migracij v zadnjih 30-35 letih naše zgodovine. Le v petih letih je umrlo toliko ljudi kot prej desetletja, ne? tako da mislim, da ne moremo govoriti le o posledicah. Prav nasprotno, če si pogledamo, da pravzaprav zdaj tiste, ki rešujejo življenja, kriminaliziramo, In kot je govorec pred mano dejal, bi jih najraje vrgli za zapahe, se mi zdi, da smo nekje zavili v napačno smer. V vaši domovini, v Grčiji, se nahajajo žarišne točke, hotspoti na otokih, ker naj ne bi smeli na celino, v Evropo. Dvoje me zanima. Prvič, kako naj bi zdaj pričeli dejansko sprejemati migrante v Evropi. Nihče jih ne želi sprejemati, včasih jih nekaj sprejme Nem Nemčija, včasih nekdo drug, odvisno od tega, kako se kdo počuti. Enkrat malce več, jutri morda malce manj. Kako naj bi zdaj to dejansko izvedli, izpeljali? v svetu, predvsem, ker sploh ni premikov v zadnjem času. Drugič, govorili ste o Turčiji in o instrumentu, pa vam povem, da to sploh ne deluje. 320 tisoč sircev smo zavrnili, kljub temu, da so imeli veljavne dokumente iz Turčije. To torej sploh ne deluje in mi si zatiskamo oči. Turkom namenjamo ogromne količine denarja, ne da bi sploh vedeli, kaj s tem počnejo dvomim, da s tem gradijo šole. Obstaja številna, obstajajo številna drugačna poročila, kako se ta sredstva porabljajo in zanima me, kaj menite o tem, da Turčija sirce pravzaprav zavrača, kljub temu tega ne bi smela. Hvala lepa, komisar, izvolite. Kakšnih 20 članov želi še spregovoriti, zato prosim, odgovorite na kratko. Seveda bo zdaj prvi krok odgovorov, reakcij, na vprašanja koordinatorjev. Najprej gospod eh, komisar, morda deset minut, če lahko, potem pa bomo sprejeli še vprašanja drugih članov odbora. Deset minut se vam zdi preveč, prosim, gospod komisar, osem minut. <laughs> well, no, poskusil bom. Eh, eh, Kaj ti rad bi bil učinkovit tukaj in v ne želim pa zdaj braniti svoje politike. Jasno je, da smo bili od samega začetka realisti in bili so trenutki, ko so bile stvari zelo, zelo težke. Najprej, kar se tiče težav z državami članicami. O tem sicer morda nisem želel preveč razpredati, ampak o tem eh, v to ste me prisilili oziroma to želite. Konec koncev, eh, Evropski parlament pozna neko kontinuiteto in je vse čas zelo podpiral našo politiko. Ta tesno, to tesno zavezništvo med komisijo in parlamentom je prineslo rezultate in ne bi bili, kjer smo, če v zadnjih petih letih tega ne bi bilo. Ne bomo tukaj govorili o številkah. Stvari so se spremenile in to je treba povdariti. In uh, naj se obrne na to, kar je povedala Roberta. Ja, seveda, moramo storiti več. Kar se tiče prihodnosti, je te, seveda stvar nove komisije, da opredeli svojo politiko. Kmalo bomo se pogovarjali s komisarji, novimi komisarji in se pogovarjali o tem, kako bodo šli naprej. Je pa seveda naša skupna naloga in vaša naloga, da pridemo do boljšega upravljanja meja, do bolj odporne strategije v prihodnosti, tako kar se tiče varnosti, kot kar se tiče migracije. Kajti to bo stvar tudi naslednjega parlamenta, pa še naslednjega sklica in še naslednjega sklica. Ves čas se boste ukvarjali z varnostjo in v povezavi z migracijami. Včasih seveda nekatere politične skupine Eh, govorijo o tem, da, je, da so migracije, da prinašajo terorizem. Ne, ni res. Večina povzročiteljev velikih terorističnih, hudih terorističnih aktov eh, v Evropi niso bili imigranti, niso izhajali iz migracije. To je treba upoštevati. Kar se tiče bolj, boljšega upravljanja v sredozemlju, večkrat sem že povedal, želimo si iti naprej, želimo si napredka, tako pri začasnih ukrepih in tu poteka delo in sodelovanje z državami članicami. Prezgodaj je zdaj špekulirati o tem, ampak zagotavljam vam, da komisija je pripravljena, kot je bila pripravljena že v prejšnjih letih, da podpre začasne ukrepe, tako finančno kot operativno, in sicer skozi agencije EU. Naslednji ponedeljek bom na Malti, kot rečeno, zastopal bom Evropsko unijo na ministerskem zasedanju nekaterih držav članic, ampak o teh vprašanjih se bodo morale pogovarjati vse države članice in prihajajoči svet za pravosodje in notranje zadeve bo dobra priložnost za to. Vse to pa je sveda le most do nove uredbe Dublin. Ti ukrepi morajo biti začasni po svoji naravi. Tu mora biti praktičen pristop prisoten. Tu ne gre pa za nadomeščanje zakonodaje. In jasno je, da bo nova uredba Dublin morala prinesti več jasnosti, preglednosti. Tu potrebujemo celovito, celovit odziv. In prepričan sem, Roberta, da vi poznate odgovore. Moj nasvet bi bil, da sodelujete med sabo na podlagi skupnih vrednot in da ne poslušate svojih vlad in svojih različnih političnih voditeljev, kajti številni med njimi uh, razmišljajo in de, počno drugače, kot bi bilo treba. Tukaj zastopate evropske državljane in to veste. Eh, eh, torej, prepričan sem, da boste nekateri med vami ostali še dolgo tukaj in resnično sem počaščen in zadovoljen, da smo sodelovali do zdaj tako dobro. Kot sem že povedal, zakonite migracije so ključni, ključna prvina celovite migracijske politike. Tu ne gre le za politično mnenje z, z moje strani, gre za pragmatično mnenje, pragmatičen pogled. Mobilnost, mobilnost ljudi je realnost danes in eh, zgodovina bo pokazala, da smo živeli v obdobju mobilnosti. Več kot 500 tisoč ljudi, beguncev, 500 milijonov ljudi je eh, nekje na svetu in si želijo, so begunci, so migranti in si želijo boljšega življenja. In zaradi tega sem generalnega sekretarja Združenih narodov prosil za izredno zasedanje na to temo. Torej, vprašanje je globalno, pri tem pa je Evropa zelo pomembna, kajti mora sprejeti ustrezno, celovito, celostno strategijo za prihodnost. Sofi. Ja. Gre za kolektivni neuspeh. Namreč, ko govorimo o tem, da ljudje še vedno tvegajo in izgubljajo življenja na teh poteh. Kar pa se tiče sprožitve direktive oziroma mehanizma, o katerem si govorila, pa žal nismo mogli zagotoviti izpolnjevanja pogojev. Mislim, da smo se zelo trudili na drugih področjih in tam tudi veliko dosegli. Kar se tiče vis z Združenimi državami Amerike, o čemer ste govorili. Sami smo stopnjevali ukrepe, da bi petim državam, ki še ostajajo tukaj brez rešitve, pomagali, in glavni pogajalec med ZDA in EU. Uh, eh, Sem bil in tukaj uh, se stvari odvijajo v smeri, da bi teh pet držav dobilo ustrezna navodila za reševanje tega vprašanja. In Združene države so pripravljene tem petim državam dovoliti vstop v program Visa Waiver, ko bodo izpolnile pogoje, ki jih zahteva zakonodaja ZDA. Vseh pet držav je že zelo napredovalo in nekatere so blizu izpolnitvi pogojev. Vendar pa mehanizem zahteva, da komisija upošteva, prosim, da upošteva stanje stvari in posledice, eh, ki jih ima to na naše zonanje odnose. In naše stališče je, da bomo vsekakor sprejeli delegirani akt, če bo to le omogočilo napredek. To, da sprejem takega akta, je lahko negativno, lahko negativno vpliva na napredek druga področja in lahko povzroči, da bo situacija še slabša. To, kar smo dosegli s Kanado, je zelo otepljivo in tam gre za popolno reciprociteto na tem področju. In tu seveda še naprej potekajo tesni diplomatski stiki tudi in zagotovo lahko počasi pridemo do tega, da v teh pet držav, o katerih govorimo, eh, tudi polnopravno stopilo v program za ZDA. Gospa strik. Vesel sem, da lahko nadaljujem, oziroma da se lahko prvič in zadnjič pogovarjam z vami, kar se tiče sporazuma med EU in Turčijo. Gre za dogovor med šefi držav. In seveda podpiramo takšno politično pobudo, ki je pokazala, prinesla nekatere rezultate. Naj vas spomnim, da je vsak dan več kot 13 tisoč ljudi prehajalo meje, eh, zdaj pa je to šlo na bistveno manjše številke. Torej, takrat, skratka, prišli smo do dosti bolj eh, spremljive situacije. Torej, tukaj delo je bilo opravljeno, ampak seveda moramo še marsikaj postoriti. Govorili ste o političnih dimenzijah. Politični komentar bi bil, torej ta dogovor ne gre za sporazum, ki bi ga bilo treba seveda sicer eh, ratificirati in tako naprej. Ne, gre za dogovor in potem ne bi dosegla, dosegli tega, kar smo. Skratka, našli smo to rešitev, takšno platformo, ki deluje. Potem to vprašanje med EU in Turčijo ne smemo, upra, nihče ga ne sme uporabljati kot pogajalsko orodje. Turčija zagotavlja marsikaj, več kot 3,5 milijona beguncev je danes v Turčiji. To podpiramo in denarja ne dajemo Turčiji, dajemo ga UNHCR-ju in dajemo ga tem institucijam, ki konkretno delujejo na terenu, kar se tiče teh beguncev in migrantov. Torej, tu še naprej podpiramo in vzdržujemo to vrstno sodelovanje za Turčijo. Dobro, ali je Turčija varna država ali ne, so nekatere zahteve, pod katerimi pač migranti tam živijo in te so varne. Kaj se sicer dogaja tam, je drugo vprašanje, politično, strateško in tako naprej, ampak eh, tu gre za vprašanje zonalne politike Evropske unije. Ja, vem, vem, da sem nekoliko pozen. Uh, post predsedujoči, samo kratko vprašanje v zvezi s, to, v zvezi z dogovorom. Gospod Avramopoulos je rekel, da gre tu za bolj geopolitično vprašanje, ampak če sirski begunci se vračajo, če se, če se vračajo danes nazaj, kako je s tem? Eh, državljanov se ne pošilja v Eh, Sircev se ne pošilja v Sirijo, ampak Afganistance, Pakistance, ki prihajajo v Evropsko unijo, njih pa je treba vrniti. Tu sem bil zelo jasen. Tako je. The way, the, the way this, I mean... Gospod komisar je dovolj prijazen, da pove svoje stališče, ampak eh, treba se držati predvidenega časa. 20 poslancev je še prosilo za besedo. Samo minuto lahko damo vsakemu, drugače nam ne bo uspelo. 20 vas je. Dvorano smo organizirali za določen čas, tako da vam res dajem samo me eno minuto. Drugače bom uporabil kladivo, vas bom prekinil. Torej, eno minuto, zastavite vprašanje, povejte pripombo. Gospod Peters bo začel, ki je prosil, da bi bil prvi, ker bo potem moral zapustiti sestanek. Hvala, gospod predsedujoči. Najprej hvala komisarju za odlično upravljeno delo. Zelo konkretno vprašanje imam o skupni deklaraciji s Turčijo. Vrnitve iz Grčije v Turčijo so v glavnem neučinkovite. Le 95 ljudi letos, to je torej najnižje število od skupne deklaracije Evropske unije in Turčije. Kako se sploh lotiti te problematike, kako se lotiti vrnitev vračanja ljudi v Turčijo iz Grčije? Uh, Hvala, gospod predsedujoči. Gospod komisar, glede na organizacijo Human Rights Watch, ženske poročajo o številnih primerjih spolnega nadlegovanja v žariščnih točkah v Grčiji. Kakšne postopke komisija zagotavlja, da bi, da bi eh, zagotovili varnost žensk in mladoletnikov brez spremstva? Kakšen je učinek podpornih ekip iz Evropske unije, ko gre za zagotavljanje? varnosti žensk in mladoletnikov brez spremstva. Govorimo o žriščnih točkah nasploh, ne le tistih v Grči. Hvala lepa, gospa Steni. Asmani, Asmani. Gospa Asmani, predsedujoči se opravičuje. Uh, gospod Asmani, hvala lepa, hvala gospod Avramopoulos. Tudi sam bi pokomentiral um, odnose med EU in Turčijo oziroma ureditve, ki jih imamo sklenjene z njimi. Če želimo nadzorovati migracije in preprečiti nezakonite migracije, se je treba osredotočiti na poti prek morja. Sporazum s Turčijo bi lahko bil podlaga tudi za prihodnje sporazume in zanima me, kaj je Evropa storila doslej. glede, ne moramo biti odvisni le od ene države, od enega instrumenta, to ni preveč koristno. In kaj menite tudi o zadnjih izjavah Erdogana, o grožnjah, da bo odprl vrata v Evropo? Ali je res, da Turčija ne sprejema več migrantov iz Grčije? da torej ne spoštujejo sporazuma z nami. Če je tako, katere ukrepe ste sprejeli v ta namen? Hvala lepa, gospod Fojdo. Eh, hvala, gospod predsedujoči. Nimam vprašanja, temveč bom nekaj priznal komisarju. Sam sem lahko spoznal izzive, s katerimi ste se soočali. Že desetletja Evropa ni bila takšnih migracijskih pritiskov vendar uh, vi ste se res spopadli z realnimi težavami in ste poiskali rešitve. Odzvali ste se na realnost, ki se dogaja v sredozemlju. Res se vam zahvaljujem za to in uh, res prepoznavam vaše delo, vaše prizadevanja. S tem ste res izboljšali uh, vse v zvezi z migracijami in uh, azilno politiko. Skušali ste najti sporazum z državami članic, da imeli skupni azilni sistem. To pač ni bilo možno, vendar ne zaradi vašega dela. In res se vam zahvaljujem za uh, vaše delo, za to, kar ste naredili za Evropsko unijo in vam želim vse najboljše v nadaljevanju vaše karijere. Gospa Volas. Hvala, gospod predsedujoči. Spoštovani gospod komisar, najlepša hvala za eh, vaše pripombe. Govorili ste o izboljšanji varnosti na zonanjih mejah Evropske unije, ampak z zaskrbljenostjo spremljam, da se izvajanje teh varnostnih predpisov prav za prav zdaj pretvarja v neuzdržno stanje na zonanjih mejah, tako na kopnem kot tudi na sredozemlju. Bihač, recimo, majhno bosansko mesto na meji s Hrvaško. Že več mesecev tja prihaja ogromno beguncev, mesto je preplavljeno, ne zmorejo se spopasti s takšno situacijo. Poročajo o konfliktih z varnostnimi silami in eh, tri konkretna vprašanja bi zastavila. Kako ocenjujete situacijo na zunanjih mejah Evrope, zlasti kar zadeva humanitarna vprašanja? Kaj predlagate, da, da bi morali storiti, če želimo izboljšati situacijo, da bi ukrepe uh, uskladili z evropsko zakonodajo in uh, spoštovanjem človekovih pravic in kaj lahko stori agencija Frontex na terenu? You, gospod Brer, hvala. Gospod predsedujoči, gospod komisar. Najprej terorizem na spletu. Zanima me, ali nam lahko poveste, kakšne dokaze imate za to, ko pravite, da teroristična vsebina na spletu povzroča teroristična dejanja, ne le, da se upada z njimi. Pravite tudi, da nekatera podjetja ne sodelujejo v prostovoljnem okviru. Zakaj menite, da? da podjetja, ki ne ustvarjajo dobička v Evropski uniji, bi morala spoštovati zakonodajni režim v Evropski uniji. In potem še pridržanja. Niste imeli dovolj časa, da bi odgovorili na vprašanje gospe Intveld. Europol eh, pravi, da je treba restriktivno shranjevati podatke. Se vam zdi, da to se upada s sodbo Evropskega sodišča? Papadakis. Hvala, gospod Papadakis. Hvala, gospod Papadakis. Hvala. V petek sem bil v mori, tam je deset tisoč beguncov. Tam je le en pediatr, en zdravnik, 4000 eh, ljudi živi v šotorih, 3000 eh, eh, nima niti šotorov. In ali bodo tudi zimo tako preživeli, to je moje vprašanje. Ali razmišljate o tem, kako rešiti to težavo? In drugo vprašanje. Torej, govorili ste o sporazumu med EU in Turčijo in pravite, da to zaustavlja uh, migracijski tok. Vendar žarišne točke, ali, to, ali smo to dejansko rešili s to izjavo? Gospodin komisar, bogodarja za sobmestnata ni. Gospod komisar, najlepša hvala za vaše sodelovanje z nami v zadnjih petih letih. V zadnjem tednu je prispelo več kot 600 ljudi iz Turčije na otok Lesbos. Erdogan je tudi rekel v zadnjih dneh, da bo odprl vrata v Evropo. Torej, da bodo tisti, ki so prispeli v, Tur prispeli v Turčijo, lahko šli kamorkoli, če Evropska unija ne bo namenila še več sredstev za Turčijo. Kaj bi lahko Evropa storila zdaj? Morda kaj več, če se nismo uspeli storiti leta 2015, da bi se izognili novi krizi? Hvala. Hvala lepa, gospod Roberti. Hvala. Eh, hvala za vaše delo, gospod komisar Ramopolos. Torej, to sem eh, lahko tudi eh, opazil, ko sem se z vami sestavil v Italiji, ko sem bil torej, tožilec, ki se bori proti mafiji. In, torej, menim, da imamo sedaj nekakšno pozitivno izhodišče za nadaljne dele, imam dve vprašanji. Torej, gremo, namesto bi spremenili Dublinsko uredbo, prihaja do okrepljenega sodelovanja. Govorite o tem, da bi potrebovali trajnostni mehanizem solidarnosti, vendar do kakšnih težav lahko pride, torej tak mehanizem se lahko tudi blokira. Torej, Eh, tudi za nekatere ladje, kot recimo bil Ocean Viking, se je dosegel tak sporazum, da vse lahko pride do težav. In drugo vprašanje, vojaško eh, delovanje eh, operacije Sofije je bila podaljšana za šest mesecev, vendar Eh, vendar z, le z letalskimi sredstvi, ne pa z ladijskimi sredstvi, se mi zdi, da bi morala uh, ta operacija se nadaljevati tudi na morju. Merci, le le gospod predsedujoči, gospod komisar, še dve vprašanji v svežnju azilne zakonodaje. uh, smo skupaj za komisijo napredovali, blokada pa je na strani sveta. Ali bo treba začeti delo posebno na novo z novim predlogom komisije? Zdi se nam, da bi bilo to nesmiselno. Začeli bi res iz čistega začetka. Kaj vidite, kakšne možnosti vidite za to, da se tukaj deblokira delo ali pa eh, s, eh, napredovanje proti neki konstruktivni rešitvi na ravni Evropske unije? Hvala. Thank you, Mr. President.

Treba se je boriti proti nezakonitim migracijam in to tako, da zaščitimo zunanje meje. Države članice bi pravzaprav morale prejemati premije, zato ker so zaustavile nezakonite migracije in ker so zaščitile del zunanjih meja. To je tudi vrsta evropske solidarnosti. Na to sem hotel opozoriti saj je treba evropsko migracijsko politiko spremeniti. Če ne bomo zavarovali zunanjih meja, bo to povzročilo, da bodo milijoni ljudi dobili pravzaprav sporočilo, da lahko pridejo v Evropo, ampak eh, to pa evropskim interesom, niti evropskim državljanom ne ustreza. Hvala lepa, gospod Bartolo. Mikrofon. mikrofon. Ah, ecco. Mi scusatemi. Grazie, signor Presidente. Hvala, gospod predsednik. Hvala, gospod komisar. Imam vprašanje glede Dublinske uredbe. To je na vse zadnje vaše, vaše stvaritev. Kako menite, da se bo nadaljevala razprava o tej zelo pomembni reformi? Ali bomo lahko deblokirali razpravo v svetu? Prišlo je do sprememb vlade v Italiji. Ali menite, da bo to pomagalo? Ali pa menite, da bo komisija umaknila ta predlog in vložila novega? In še eno vprašanje, ki mi je zelo pomembno. In sicer, kako se govori o migracijah? Pogosto to gre za izkrivljanje realnosti. Pogosto s tem govori zelo negativno in kakršen koli predlog, ki je pozitiven, uh, se zavrne. Naj gre za humanitarne vizume, naj gre za modro kartico. Ali se vam ne zdi, da bi morala komisija si prizadevati za boljše komuniciranje v sami realnosti? Gospod Markont? Yes, <laughs> thank you all for speaking. Hvala, govoril bom nemško. Skušal bom vse skupaj povedati čim hitreje. Govorili ste, da ne drži, da se sirce iz Turčije vrača nazaj v Sirijo. No, saj verjetno tako ali tako tega ne bi povedali neposredno, ampak eh, Erdogan pravi, da. Če bi Erdogan, ko Erdogan trdi, da je milijon sircev vrnil v Sirijo, da jim ni dovolj vstopa, ga potem imenujete lažnivca. Uh, Na hrvaško-bosanski meji prihaja do številnih eh, poročil o napadih, o posilstvih. Eh, ljudi naj bi se vračalo v Bosno, ali se komisija zaveda teh težav? Ste seznanjeni, da prihaja do kršitev človekovih pravic na naših zunanjih mejah? In potem še zadnje vprašanje. Ali komisija ve, kaj počne libijska obalna straža v sredozemlju in ali ve, kaj se dogaja z, z človekoljubnimi organizacijami, ki skušajo olajšati situacijo prav tako v sredozemlju. Besedo eh, dobi gospod Koster. Hvala za vašo predstavitev, gospod komisar. Za začetek bi rad poudaril, da naša osnovna vrednota ni zaščititi mej, treba je zaščititi človeško dostojanstvo. To bi morala biti naša prioriteta eh, na področju migracij. Betina Foland je to že omenila in navezal bi se na njene pripombe. Ljudje ne bi se nezakonito vračalo na hrvaški meji in to je znano že nekaj časa. Že nekaj tednov se situacija v Bihaču dramatično slabša. Nevladne organizacije pravijo, da v Bihač sploh ni, niso prispela sredstva, ki so bila tja namenjena, denar je nekam poniknil. Organi so 800 ljudi porinili v taborišče na smetišču. Situacija je neuzdržna, glede na ekipo iz Združenih narodov. Situacija v Bosni predstavlja hudo tveganje, kar zadeva zdravje in varnost za ljudi, ki so tam. Kaj lahko Evropska unija stori? da bi razrešila to grozno situacijo? Kako lahko podpremo navladne organizacije in prostovoljce, ki delajo na terenu? Hvala. Sedaj pa gospod Ferra, gospa Ferrara, izvolite. Hvala, gospod predsedujoči. Hvala komisarju Romopulsu za upravljeno delo. Imeli ste težavn mandat, veliko smo se srečali, eh, tudi včasih z povišenimi toni, vendar to je pač politika, vsekakor pa smo dobro sodelovali in skupaj želeli doseči cilj evropske skupne politike, ko gre za zelo imigracije. In s tem v zvezi bi postavila tudi svoje vprašanja. Najprej, kar zadeva izkrcanja. Ali nam lahko poveste kaj več o tem sporazumu med nekaterimi državami članicami in ki bo sprejet na Malti čez nekaj dni? In ali je to okrepljeno sodelovanje? Ni v nasprotju s členom 80 pogodbe. Drugič, kaj po vaših izkušnjih je lahko odvračilno za tiste države, ki ne želijo prevzeti svojega dela odgovornosti, kajti vemo, da uh, reforma azilnega sistema stoji zato, ker ni politične volje strani nekaterih držav članic, ki ne želijo prevzeti svoje odgovornosti. In še zadnje vprašanje, sporazum EU-Turčija, Mi smo bili proti temu sporazumu zlasti zaradi modusa operandi, kajti iz agreementa je postal del, iz dela pa statement, torej sporazum je postala kar nekakšna izjava. In um, torej to je bilo predvsej zmedeno in kakšna je sedaj situacija glede tega. Much, uh... Najlepša hvala predsedujoči, hvala gospod komisar. Pohvalil bi vsa prizadevanja, vse, kar ste dosegli pri varovanju zunanjih šengenskih meja, ampak težave nastajajo izven šengna, ko se izvajajo pregledi eh, na notranjih mejah v šengnu med državami članicami. Vprašanje imamo povezavi z vašim delom. Kaj menite, da je tista glavna spremenljivka, s katero bi nam uspelo doseči napredek? kako bi se lahko vrnili v situacijo, v kateri smo nekoč bili, da bi se meje upravljale trajnostno in da ne bi bilo pregledov na notranjih mejah med državami članicami v Schengenu. Hvala lepa. Gospod Vazler, hvala, gospod predsedujoči, gospod komisar. Pravite, da potrebujemo partnerstva s tretjimi državami. In postavil vprašanje v zvezi s tem. Omenil bi partnerstva z državami v jugovzhodni Evropi, zlasti, ko gre za migracijske tokove. Nekateri izmed kolegov so že omenjali situacijo na hrvaško-bosanski meji, vendar pa njihove pripombe niso bile čisto točne mene zanima, kako vi ocenjujete sodelovanje, pa tudi izvajanje in konkretne rezultate, ki so jih prinesli ukrepi, s katerimi skušamo pomagati Bosni in Hercegovini, pa tudi drugim južno državam na jugovzhodu Evrope in kaj bi še lahko storili, da bi se situacija v prihodnje izboljšala. Prevo je stvar, da je stvar. Gospa Estlader, hvala predsedujoči, gospod komisar. Najlepša hvala za dobro sodelovanje, ki smo ga imeli z vami zlasti v času avstrijskega predsedstva. Dobro se spomnim razprav, ki smo jih imeli takrat. Sicer še nismo našli rešitev za skupni evropski azilni sistem, se mi pa zdi, da smo kljub vsemu dosegli dober napredek. No, kot vidite, zdaj sem malce zamenjala strani, migracije pa ostajajo visoko na mojem seznamu prioritet, pa tudi zunanje meje. Pravite, da potrebujemo dober sistem za varovanje zunanjih meja in s tem se povsem strinjam. Prav, pravzaprav pa bi sama to tudi dopolnila. Naša naloga je, da rešujemo življenja na sredozemlju, ampak eh, moramo storiti še več, da sploh preprečimo pot tem ljudem, ki se podajajo na potovanje v tako nevarnih čovnih. Mnogi menijo, da je to njihova vozovnica v Evropo in zato se tega številni lotevajo. Vprašanje imam za vas. Če bi se lahko vrnili v preteklost, bi kaj dramatično spremenili, kar zadeva vaš pristop? In potem še eno vprašanje. Ali se strinjate, da je treba storiti več, da sploh preprečimo, da bi se ljudje z Afrike podajali na pot v takšnih čovnih, da potrebujejo več pomoči in da potrebujejo eh, ustrezne predpise, kako lahko vseeno pridejo v Evropo? No, če honorere Urič. Vaš nekolega Vjak. Gospod Urič. Slovenski. Pan komisar, sem rad. Hvala lepa. Govoril bom slovaško. Gospod komisar, vesel sem, da zapuščate mesto komisarja, ker ste vi odgovorni za to, da evropska civilizacija izumira, cerkve nadomeščajo mošeje, terorizem pa v Evropi cveti kot nikoli doslej. Namesto, da bi sprejeli ukrepe za preprečevanje nezakonitih migracij, Evropska unija počne vse, kar se da, da bi spodbujala priseljevanje v Evropo. Celo slep bi videl, da se to dogaja. In vi to še potrjujete s svojimi prizadevanji, da bi zgradili zanesljiv sistem, kako sprejeti in prerasporediti migrante. Upam, da bomo v prihodnje v Evropi spregledali in da ne bomo več podpirali politikov, ki so pravzaprav izdajalci Evrope. Hvala. Bebej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 Salvini je zaprl svoje meje, s tem se je zmanjšalo uh, število imigrantov. Vi želite uh, odpreti trg dela za imigrante, medtem imamo mi veliko brezposelnih. Šest milijard evrov ste dali Erdoganu, zato da uh, uh, vplive na magnetske tokove, no, on pa nas znova izsiljuje. Torej, in vaš uh, naslednik pa bo moral zavarovati evropski način življenja. Torej, to je dokaz, da je vaša medijska politika vseeno uh, ogrozila naš način življenja. Hvala za vaše vprašanje. Sedaj pa vračam besedo komisarju Avramopoulosu. Izvolite. Hvala lepa. Pričel bom s politično obarvano pripombo. Če bi me hvalila desnica in za to nagrajevala skrajna desnica, bi to pomenilo, da nisem opravil svojega dela. Vsa ta leta sem delal zelo trdo skupaj z vami. Predstavljali smo demokratično silo v Evropskem parlamentu in zdaj lahko z veseljem povem, da smo storili korak naprej. Nismo sicer rešili vseh težav, ampak spomnite se, kakšna je bila situacija pred petimi leti. Nekateri izmed vas ste bili tu, drugi ne, ampak delo je bilo res težko. Na začetku so kolegi v komisiji menili, da imam sam še posebno smolo, ampak eh, zdaj vam lahko povem, da sem imel, da, da sem lahko počaščen, ker sem opravljal takšno delo. Bil sem evropski komisar, ki sem branil interese Evropske unije. Komisija je varuhinja pogodb v katerih so vrednote, na katerih sloni Evropa. Evropa bo obstala le, če bomo ohranili ta načela, solidarnost in odgovornost, če bomo to spoštovali vsi, vse institucije, vse politične sile, tako da lahko s ponosom povem, da sem bil predan evropejec. Drugi govorijo sami zase. Ne bom ponavljal tistega, kar sem povedal na začetku. Bom pa odgovoril na nekatere pripombe nikoli ne bi začeli, ne, ne bi smeli začenjati od začetka. Veliko dela je bilo v zadnjih petih letih opravljenega. Morda tudi zaradi migracijske in varnostne krize smo uspeli delati skupaj. Gospod Peters, in gospod Asmaj ste mi zastavila vprašanje, eh, predvsem v zvezi z evropsko-turškimi odnosi. Evropska unija še naprej ostaja zavezana izvanje evropsko-turške izjave, ker deluje. Gre za dejanje, izkaz vzajemnega zaupanja, zaves in prizadevan na vseh straneh. Sem pa na to vprašanje odgovoril že prej. Kar zadeva razmere na grških otokih, tesno sodelujemo z grškimi organi. Razmere na Samosu in Lesbosu eh, so še vedno hude. Vendar je nova vlada pripravljena na to, da bodo otoke opremili s pomočjo za prihajajočo zimo, mi pa jih bomo tudi podprli v praksi finančno. Ženske, otroci, eh, še posebej ranljivi migranti, vsi ti potrebujejo našo zaščito. Organi morajo izvesti potrebne ukrepe. Spomniti vas moram, da je to v nacionalni pristojnosti, da je to nacionalna odgovornost. Naloga komisije je koordinirati in tistim državam članicam, ki so v prvih vrstah, ki so na zunanjih mejah, nuditi pomoč, tako kot smo to počeli v zadnjih petih letih. To so države kot so Grčija, Italija, Malta in Španija. In s pomočjo bomo tudi nadaljevali. Nekdo je omenjal hrambo podatkov. Vem, da je vaš odbor še posebej občutljiv glede tega vprašanja. Eh, treba je nadaljevati z delom naše strokovne skupine in treba je počakati na sodbe v primerih, ki so še v obravnavi. To nam bo dalo priložnost, da pojasnimo elemente trenutne sodne prakse. Tako prejšnji sklic parlamenta, kot tudi svet, se je spostavila, kako pomembno je najti rešitve. Bo pa seveda odvisno od nove komisije, o kakšnih rešitvah bo razmišljala. Gospod Bartolo. Ne moram špekulirati o prioritetah nove komisije. Kmalo bodo novi komisari pred vami in lahko jih boste vsem tem povprašali. Če želimo, da razprave o azilni politiki znova stečejo, potrebujemo zaupanje. To sem povedal že na začetku. Zaupanje je ključnega pomena na vseh področjih. Tako, ko govorimo o solidarnosti, kot tudi o prihodnosti dublinskega sistema. Treba je delati na tem, da se znova vzpostavi zaupanje. Upam, da si bodo v prihodnje države članice, članice znova zaupale bolj. Gospod Hinbekan. Vse države članice morajo v celoti odigrati svojo vlogo pri vseh politikah. Če bo politična volja, se nam bo uspelo dogovoriti o vseh občutljivih vprašanjih tudi ko gre za skupni evropski azilni sistem. Kaj takega bi bilo lahko v prihodnosti zelo koristno? Saj niti ne vemo, kaj nam prihodnost prinaša. In to ne velja le za države članice na jugu Evrope. Evropo obkroža jarek nestabilnosti, ki sega od Ukrajine do Tunizije. In zato je treba evropske meje bolje zavarovati. Zato smo se trudili v zadnjih letih, da bi Evropski uniji in vsem državam članicam zagotovili potrebne politike in mehanizme, tako da smo pripravljeni za vsak slučaj. Draga Laura. Že prej sem povedal, da bomo na Malti prihodni teden imeli sestanek, ki bo, upam, prinesel rezultate. Gospod Vincik. Ne pozabimo, da smo dali kar nekaj predlogov na mizo, s katerimi skušamo izboljšati varnost in zagotoviti boljše upravljanje evropskih zunanjih meja. Pozorno sem prisluhnil pripombam vseh vaših kolegov pojavlja se skupni imenovalec. Kaj zahtevajo vse politične skupine in vse države članice? Boljše upravljanje zunanih meja, reševanje življenj, učinkovit boj proti mrežam tihotapcev z ljudmi, razbitje takšnih mrež in priprava Evrope prek celovite, holistične strategije na področju migracij. Gradnike že imamo. Zgradili smo stebre v zadnjih petih letih in te je treba dokončati v prihodnosti. To bo ena izmed glavnih nalog prihodnje komisije in tega parlamenta. Kar pa zadeva Schengen, sem bil jasen že na začetku. Skrajni čas je, da se konča s pregledi na notranjih mejah. Zaupanje in sodelovanje med državami članicami se znova vzpostavlja. Naše agencije smo okrepili. Imamo novo agencijo za obaljno in mejno stražo. In ta tudi lahko odigra svojo vlogo. Zdaj pa naj odgovorim še grškemu prijatelju, ki je zastavil vprašanje v Grči in zdaj lahko malce povadim svojo materinščino. Papadaki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 Eh, na različnih grških otokih in eh, grški prispevek je več kot dve milijardi evrov tukaj. Skratka, vlada je sprejela nekatere odgovornosti tukaj in naj povem, da vse tisto, kar ste zastavili kot vprašanje, In res je, začenja se, prihaja zima. Upam, da bomo uspeli rešiti eh, probleme, s katerimi se soočamo tam. Upamo, da bomo prišli do rešitev. Kar pa se tiče vašega, vaše pripombe glede dogovora med EU in Turčijo. je treba vedeti, da se na turških tleh nahaja 3,5 milijona ljudi in da jih Turčija podpira in ima tudi obveznost, da jim zagotavlja pomoč eh, z našo finančno pomočjo. Še enkrat, ta denar ni namenjen, ne gre. Turčiji, ampak mednarodnim organizacijam, visokemu komisarjatu za begunce, eh, Eh, v okviru Združenih narodov, ki potem zagotavlja eh, reševanje težav, kar se tiče prehrane, tekoče vode in tako naprej. Ko pa govorimo o beguncih, ki, so, ki želijo ostati v Turčiji, kajti so dovolj blizu svojim domovom v Siriji, pa se seveda lahko vrnejo. 3,5 milijone ljudi, če ne 4 milijone ljudi, je zelo visoka številka. Ne moremo pa mi interpretirati izjav turškega predsednika, pač pa moramo razumeti, da, so, da je situacija tam težavna. Z turško vlado imamo odprto komunikacijo v zvezi s temi vprašanji in ravno zaradi tega smo se odločili, da bomo skušali sodelovati, oziroma da bomo sodelovali na podlagi dogovora, glede na to, da pač takšen dogovor se izvaja ravno zato, da bi še naprej podpirali visoki komisarjat za begunce in vse te ljudi, ki se tam nahajajo. Ko govorimo o žariščnih točkah v Grčiji in eh, ko smo tam ovrednotili zahteve za azil, seveda bi, bi bilo dosti lažje repatriirati, vrniti vse tiste, ki, ki ne izpolnjujejo pogojev za vstop v Evropsko unijo, smo proti pushbacku. In potem še politična pripomba v odgovor na eno drugo vprašanje. Namreč ta komisija do zadnjega dne svojega mandata ne bo dovolila, da bi Evropska unija postala trdnjava. Na to sem, to sem že povedal. In še enkrat povem, ko smo prvič uporabili termin, eh, ko se je prvič uporabil termin Evropska trdnjava, je bilo to leta 1932 pod Hitlerjem. Tega nikakor ne bomo dovolili. Ljudje morajo razumeti, da če smo se odločili, da postanemo člani evropske družine, eh, bomo strezno skladno s tem tudi ravnali. Zato pa se pogovarjamo o vladah in ne o posameznikih. Po padcu komunizma, ko so se nekateri narodi odločili, da se pridružijo evropski družini, so se takrat odločili tudi za temeljne svoboščine, za vrednote Evropske unije. In kot Evropska komisija smo vsekakor skušali vse to upoštevati in peljati stvari tako, da pridemo do rezultatov, ki jih danes vsi priznavajo, ki so boljši kot tisto, na kar smo naleteli na začetku in vsekakor želimo ostati varuhi pogodb in temeljnih načel, kajti brez vsega tega Evropa ne more obstajati. To je odgovor, ki vam ga lahko dam, že večkrat sem ga podal in tudi danes odgovarjam tako. Komisija Juncker in mi vsi v njej, ki smo uh, utelešali njene napore skupaj z svetom in z parlamentom, naš namen je bil, da prinesemo neke rezultate, da rešimo nekatere zadeve. Kdor tega ne verjame, je to njegova pravica, vendar pa je to neovrgljivo, da takšne rezultate smo dosegli. In še ena zadeva, politike, ki so bile sprejete v zvezi z varnostjo, z migracijami, to so namreč vprašanja, ki zadevajo moj portfelj. Tukaj sem imel podporo političnih sil, ki verjamejo v idejo Evrope in to je velika večina, 80-85 odstotkov teh sil mi je tudi pomagalo, da smo na dobri poti, da smo napredovali. Zahvaljujem se jim, hvaležen sem, hvaležen sem tudi odboru Libe. Yes. Povedali so mi, da je na začetku, da je to najtežji odbor, to sem tudi doumev s, s časoma, kajti tisto, kar so počeli vaši predhodniki, kar počnete vi, je dejansko izjemna, dokaz izjemne družbene občutljivosti in resničnega evropskega značaja in upam, da bo tudi nova komisija lahko odgovorila ustrezno na vse te izzive. Hvala, komisar Avramopoulos. Actually, we have completed our timing, the timing No, prišli smo do konca dnevnega reda. Kar nekaj poslancev je še živih v dvorani ob tej pozni uri. Za, za par trenutkov so me potegnili na plenarno zasedanje, ker sem moral podati svoj govor, ampak zdaj sem znova nazaj v dvorani in tako lahko Le še enkrat rečem hvala, komisar Avramopolos. Opravili ste svoje delo, Grčija je lahko ponosna, ker ste jo zastopali kot komisar za ta tako pomemben portfel, poln občutljivih eh, in kontroverznih vprašanj. Našo pozornost ste ohranjali pet let, razprava je tekla vedno v našem odboru in to ni le parlamentarna uljudnost. V medinstitucionalnih odnosih se je treba ustrezno zahvaliti takrat, ko je pravi čas za to. In upam le, da bo za vas, eh, da vas bo zdaj pričakalo novo življenje komisara Romopolos in da vas bomo še kdaj videli, morda na neki novi funkciji, ki vam jo bo prinesla prihodnost. I'm, I'm not in the